Good afternoon, colleagues. Kolegice in kolegi, pozdravljeni, če se strinjate z dnevnim redom, je dnevni red sprejet. Samo par sporočil predsednika, najprej jezikovni profil, nažalost ne bo tolmačenje v hrvaščino in irščino danes in sprejetje priporočil koordinatorjev, najprej imenovanje poročevalcev za mnenje. Silvi Gion je bila imenovana za poročevalko o mnenju o poročilu na lasno pobudo o semaforju EU pravosodja ali odbor sprejema to priporočilo, da gospod Jurek postopkovno vprašanje izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Ob petih naj bi glasovali o novem osnutku resolucije o Polski. Na dnevnem redu ni predvidena razprava o tem. Prav tako ni jasno, kakšen je namen tega osnutka. Sicer sem ga prebral in omenja sklep komisije o uporabi člena 7 proti Polski. Sedmi člen navaja, da bo Evropski parlament moral sprejeti stališče v zvezi s tem, ko bodo sprejeli odločitev s kvalificirano večino. Zato ne vem, zakaj imamo danes na glasovanju to resolucijo, zato ker na dnevnem redu sploh ni razprave. Torej, moj predlog je, da to črtamo z dnevnega reda in da zadeve razjasnimo. Torej, ugotoviti moramo, ali obstajajo razlogi za to, preden se odločimo za ta korak. Če bo sprožen ta postopek z uporabo člena 7, potem bomo tako ali tako obravnavali to temo. Hvala. Hvala, gospod Jurek. To je bila četrta točka v mojih sporočilih. Namreč eh, elektronsko bomo glasovali o tem. Vi ste me nekoliko prehiteli, ampak eh, ni problema glasovali bomo na zahtevo koordinatorjev. Koordinatorji so tako odločili, zato da imamo dovoljenje, da lahko to obravnavamo na plenarnem zasedanju. Gre za tehnično glasovanje, zato da bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju. To, takšen je pač postopek razprave. Ni prav iz tega razloga. Zato bo to ostalo na dnevnem redu in preprosto bomo samo glasovali brez razprave na no to pa bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju, če bo seveda sprejeto. Glasovanje bo elektronsko. Pravočasno smo vas o tem obvestili. Obvestili smo vašega koordinatorja in tudi vse druge skupine. Glasovanje končno pa bo seveda na plenarnem zasedanju. Dobro, hvala lepa, hvala, da ste opozorili na to. Upam, da je zdaj vsem vse jasno. Dobro, kakor sem rekel, bomo elektronsko glasovali ob petih. To bo elektronsko glasovanje. Ob 19.45 pa bomo imeli skupno sejo odborov Libe in Ekon. Še nekaj v zvezi z delegiranimi in izvedbenimi akti. Obveščam vas, da se bo danes ob 18.30 začela skupna seja odborov Libe in Ekon, ki bo trajala do 8.00. Govorili pa bomo s komisijo in predstavniki držav v zvezi z delegirano uredbo komisije z 13. Z 13. decembra 2017, ki spremenja delegirano uredbo 2016 skozi 1675. To so sporočila predsednika. Zdaj pa prva vsebinska točka, tretja točka. Zelo sem vesel, da je z nami komisar King, ki bo vodil to točko, tako rekoč, Kolegice in kolegi, 2. junija sta komisar Avramopoulos in komisar King sporočila, da nameravata oblikovati skupino strokovnjakov komisije na visoke ravni za področje radikalizacije. Ta pobuda je bila v skladu s sklepi ocene komisije o varnostnih politikah, ki jo je komisar King predstavil odboru Libe 7. septembra 2017 in temelji na predlogih Nemčije in Francije za Center za preprečevanje in deradikalizacijo EU. To je bila zamisel, ki je bila predstavljena na svetu PNZ 27. marca. Kmalo po tem sporočilu je komisija oblikovala skupino na visoki ravni, ki združuje strokovnjake iz držav članic komisije in ustreznih služb EU, institucij, agencij in tudi iz eh, omrežja EU za ozaveščanje o radikalizaciji sekretarjat odbor Libe je prav tako sodeloval pri teh srečanjih kot opazovalec. Tri mesece je trajalo, da se je skupina dogovorila o umestnem poročilu, kjer so predstavili predhodne ugotovitve in sklepe ter priporočila za prednostna področja. Danes je komisar King tukaj in predstavil bo glavne ugotovitve ter priporočila našemu odboru. Seveda podarjam, da je to politično področje zelo pomembno za naše člane in Evropski parlament je že odigral pomembno vlogo v tej razpravi. Sodelovali smo v obliki plenarnih razprav, osnutkov, resolucij in zakonodajnega dela. Še več dela nas čaka, zato da okrepimo sodelovanje in koordinacijo med vsemi ustreznimi deležniki, da spodbujamo prenos dobre prakse in tako naprej. Seveda pa nam bo zdaj komisar King povedal več. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, poslanke in poslanci, pozdravljeni. Hvala lepa, da ste mi dali to priložnost, da imam z vami izmenjavo mnen o vprašanju deradikalizacije in o delu strokovnjakov na visoki ravni, pravkar ste slišali ozadje tega predloga. Mislim, da smo skupaj že dosegli kar veliko napredka pri preprečevanju terorizma v zadnjih mesecih in letih. Okrepili smo izmenjavo podatkov in tudi na druge načine smo zmanjšali manevrski prostor teroristov. Ampak ključni del našega dela je, da se lotimo vzroka za ta pojav. Torej, zakaj se nekdo, ki je rojen, vzgojen v Evropi, odloči, da stopi na pot ekstremizma in nasilja. Na tem področju teče veliko pobud, naprimer omrežje za ozaveščanje o radikalizaciji opravlja odlično delo, povezuje ljudje, ki se s tem področjem ukvarjajo v praksi, učitelje, socialne delavce in tako naprej. Mi pa moramo nadaljevati delo na teh uspešnih temeljih biti pa moramo tudi bolj vključujoči, tudi druge moramo vključiti v svoje delo, politike in tudi raziskovalce. Nekateri, kako je opozoril predsednik, predlagajo nove strukture za koordinacijo tega dela, naprimer Center za preprečevanje radikalizacije. Zato smo oblikovali skupino strokovnjakov na visoki ravni za področje radikalizacije in, kako ste pravkar slišali, so decembra objavili poročilo. Poročilo je svet zelo podprl, vključuje ambiciozna priporočila in tudi določa smernice za delo v prihodnosti. Januarja smo imeli poročilo o napredku v zvezi z varnostno unijo in zato sem želel spregovoriti v odboru Libe in vam povedati več o glavnih elementih in priporočilih, ki jih najdemo v umestnem poročilu skupine strokovnjakov na visoke ravni za področje radikalizacije. Zanima me tudi, kaj menite vi, kako bi lahko nadaljevali z delom na tem področju. Pri vsem tem je rdeča nit jasna. Potrebujemo zmogljivosti na ravni EU, zato da bomo pomagali državam članicam in jih podpirali pri boju proti radikalizaciji potrebujemo boljšo analizo, več raziskav, več usposabljanja, usmerjanja, oblikovanja zmogljivosti in ozaveščanja. Okrepiti moramo usklajevanje med različnimi pobudami in različnimi deležniki, ki delajo na tem področju, zato da izboljšamo raziskave in analizo in da bodo naše politike temeljile na dokazih priporočila skupine strokovnjakov izpostavljajo, na katera glavne izzive, s katerimi se soočamo. Naprimer, zapori. Zapori so lahko včasih pravo gojišče radikalizacije. Zaporniki so tam zaprti v omejenem prostoru in so lahek plen za to, da jih novačijo. Izmenjava podatkov med strokovnjaki o izkušnjah v resničnem življenju glede preprečevanja radikalizacije je ključnega pomena. Prav tako gre za izmenjavo podatkov o rehabilitaciji, o ponovni integraciji v družbo in tako naprej. Seveda, dobre prakse si moramo izmenjati tudi na področju usposabljanja uslužbencev in prepoznavanja znakov radikalizacije v zaporu. V komisiji bomo seveda nadaljevali z delom na tem področju, sodelovali bomo z državami članicami, skupino strokovnjakov, z bolgarskim predsedstvom in tudi z organizacijo zaporov na evropski ravni. Prav tako pa bomo organizirali konferenco, to bo konec februarja. Sodelovali bodo sodniki, toživci in osebje iz zaporov ter osebje odgovorno za pogojne izpuste. Na to pa bomo videli, kakšne projekte na ravni EU lahko razvijemo, zagotovili pa bomo tudi financiranje na ravni EU. Zagotovili bomo tudi nepovratna sredstva v okviru programa pravosodja in usposabljanja omrežje za ozaveščanje o radikalizaciji, organizira dogodke z tistimi, ki se s tem ukvarjajo v praksi, zato da si bomo izmenjali najboljše prakse. Sodelujejo z različnimi organizacijami, OVSE, Evropsko omrežje za usposabljanje na področju pravosodja in tako naprej. Skupaj bo ta niz dogodkov prispeval k temu, da bomo izboljšali smernice za ravnanje z tistimi, ki so izpostavljeni radikalizaciji. Prav tako pa se bomo lotili številnih drugih tem, naprimer ocene tveganja in uloge verskih voditeljev v zaporih. Razmišljamo tudi o tem, da bi oblikovali prostovoljni program na ravni EU, ki bi vključeval medsebojne preglede, sodelovali bi z tem omrežjem za ozaveščanje o radikalizaciji, države članice bi ocenile, kako posamezne države članice, ki bi v tem programu sodelovali, seveda rešujejo problem radikalizacije v zaporih. V poročilu se posvečamo tudi izzivu, kako pomagati otrokom, ki so vzgojeni v tem radikaliziranem okolju. Vprašanje vrniteljev iz konfliktnih območij seveda postavlja nove izzive, kako zaščititi ženske, kako zaščititi otroke. To so skupini ljudi, ki si zaslužijo posebno podporo. Tukaj smo že govorili o več kot 5000 tujih borcev, ki so zapustili Evropo in nekateri so se tudi vrnili. Veliko pa je tudi otrok, ki so potovali v Irak in Sirijo ali pa so bili tam rojeni. Tam so bili izpostavljeni travmi, videli so ljudi, ki so jih ubili ali pa so včasih bili prisiljeni, da celo sami izvedejo nasilna dejanja. izziv je, kako lahko najbolje pomagamo tem otrokom. Kakor je zapisano v poročilu strokovnjakov, želimo izvesti primerjalno analizo pristopov med državami članicami, preučili bomo tveganje, kako bi lahko bolje ocenili ta tveganja in kako bi lahko bolje ocenili potrebe otrok. Umestno poročilo prav tako poudarja, da bi morali poskrbeti, da bodo vse službe ustrezno sodelovale, naprimer zaščita otrok, varstvo otrok, izobraževanje, zdravstvene službe in tako naprej. Želimo si, da bi imeli izmenjav mnen z državami članicami, da ugotovimo, kako bi lahko zagotovili, da bo takšno sodelovanje kar najboljše teklo. S omrežjem za ozaveščene o radikalizaciji bomo poskusili organizirati dogodek, to bo konec pomladi, Govorili pa bomo o otrocih, ki se vračajo. Vem, da v parlamentu to vprašanje jemljete zelo resno in kasneje ta teden bom sodeloval na seminarju o otrocih, ki se vračajo iz konfliktnih območij. Prav tako naj bi imeli bolj ambiciozne strukture na ravni EU, zato da bi upravljali z prizadevanji za preprečevanje radikalizacije. Strinjam se, da moramo vsi poskusiti okrepiti in olajšati sodelovanje med nacionalnimi vladami, politikami in tistimi, ki se v prvih bojnih linijah dejansko v praksi s tem ukvarjajo. Oni potem izvajajo to delo, s katerim se ukvarja omrežje za ozaveščanje o radikalizaciji. Okrepili naj bi zmogljivosti EU na tem področju in to je res tisto, kar moramo preučiti. Skupina strokovnjakov na visoki ravni bo do konca leta preučila, kako bi lahko te cilje čim prej dosegli. Skupina ima tudi druge prednostne naloge, naprimer ideologija, polarizacija, zunanja razsežnost radikalizacije, komuniciranje ter spletna propaganda. Vprašali se bodo, kaj lahko storimo z socialnim vključevanjem in izobraževanjem, da se borimo proti radikalizaciji. 9. februarja bomo imeli srečanje z državami članicami, da preučimo, kako bi lahko nadaljevali z delom in da zastavimo program dela do konca leta. Še nekaj želim izpostaviti. Poročilo izpostavlja pomen nadaljevanja dela na področju preprečevanja teroristične propagande. Kakor vemo, je spletni forum EU za nas okvir, v katerem sodelujemo z ponudniki spletnih storitev in državami članicami, da preprečujemo dostop do teh vsebin na spletu. Prav tako moramo poskrbeti, da bomo širili učinkovite in alternativne razlage dogodkov. Lani smo se že sestali na to temo in mislim, da smo dosegli napredek. Še vedno pa nas seveda čaka veliko dela. Decembra smo imeli izmenjavo mnen in ponudnike spletnih storitev smo pozvali, da pospešijo svoje delo, da bodo prej brisali vsebine, da bodo bolje sodelovali z nacionalnimi organi pregona in Europolom. Prav tako smo jih pozvali, da naj bolje sodelujejo z manjšimi platformami, da bodo manjše platforme lažje sodelovali pri doseganju teh ciljev, zato da se osebina ne bo pojavila kje drugje in prav tako moramo vlagati v samodejno odkrivanje takšnih vsebin. Potrebujemo tudi harmonizirano poročanje in dogovorjene kazalnike, zato da bomo lahko merili napredek v zvezi s temi cilji. Naprimer, uporaba in učinek samodejnega odkrivanja. Zbirka podatkov o starih vsebinah deluje, ampak mi moramo ugotoviti, kako učinkovito deluje, prav tako moramo vedeti, kako učinkovito sodelujemo z manjšimi in srednje velikimi platformami. Razprave so bile zelo koristne. Trenutno ugotavljamo, ali potrebujemo dodatne korake in če je odgovor pozitiven, katerih so ti koraki. Naša spletna prizadevanja se ne posvečajo samo zmanjšanju teroristične propagande, ampak eh, poskušamo podati alternativno, bolj pozitivno razlako dogodkov. Civilna družba je ključnega pomena tukaj in oni nam lahko res pomagajo pri tem, da preprečimo, da bi se več ljudi odločilo za radikalizacijo. Decembra 2016 smo napovedali program v višini 10 milijonov evrov za opolnomočenje civilne družbe. Lani smo z omrežjem za ozaveščanje o radikalizaciji in Facebookom, Twitterjem in drugimi pomagali številnim organizacijam civilne družbe, več kot 200 jih je bilo, da smo ugotovili, kakšne digitalne spretnosti bi potrebovali, zato da bi predstavili te alternativne razlage dogodkov. Prav tako smo imeli že prve predloge v vrednosti več kot 6 milijonov evrov. Zato upam, da se bo zdaj začel nov cikl spletnega dela za podajanje pozitivnih tolmačen dogodkov. Dobro, to delo v zvezi z antipropagando je vsaj tako težko kot preprečevanje teroristične propagande. Težko je oceniti, koliko vsebine se odstrani in kako hitro. Ampak še teže pa je ugotoviti, kako učinkovito je širjenje teh eh, protisporočil. Vseeno pa mislim, da je zelo pomembno, da še naprej zagotavljamo svojo plat zgodbe ranljivim skupinam ljudi. Ne glede na to, da so izzivi veliki, se prvi rezultati že kažejo, deležniki se med seboj povezujejo in to je ključnega pomena na področju preprečevanja terorizma. Torej, všeč mi je poročilo skupine na visoki ravni, poročilo je dobro, skupina je priznala pomen obstoječih pobud, naprimer omrežje za ozaveščanje o radikalizaciji, spletni forum in tako naprej, in skupina povdarja, da moramo sodelovati še naprej in opozarja tudi, da Evropska unija lahko dela na tej ravni in tudi mora delati na tej ravni, zato da pomagamo državam članicam, da podpiramo oblasti v državah članicah, zato da dosežemo najboljše rezultate. To velja seveda tudi za druga področja. Hvala lepa, to je zaenkrat eh, vse. Veselim pa se že razprave z vami. Hvala, hvala gospod komisar. Začeli bomo z krogom vprašanj in odgovorov. Začela bo Roberta Mecola, ELS. Izvolite. Hvala, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Hvala lepa, da ste se oglasili v našem odboru. Strinjam se, da so države članice in institucije opravile odlično delo poskrbeli smo, da so državljani varni, sprejeli smo veliko zakonodaje in tudi naredili smo nekaj korakov, ki se bodo prav gotovo izplačali. Nekaj napadov je vseeno bilo v Evropi v zadnjih letih, zato moramo poskrbeti, da zaradi tega ne bo prišlo do nestrpnosti in sovraštva v naših družbah. To bi seveda bila voda na mlin teroristom, kajti potem bi še lažje novačili ljudi za svoje ekstremistične namene. Vemo, da so nekateri teroristi državljani EU, ti so odrasli v naših družbah in nekje vmes so postali radikalizirani. Zato podpiramo močnejši pristop za preprečevanje radikalizacije. Mislim, da moramo izkoreniniti sovraštvo in tiste, ki širijo sovraštvo, ugotoviti moramo, kaj se dogaja v zaporih, boriti se moramo proti tako imenovanim tujim borcem, prav tako pa moramo pogledati, zakaj ljudje postanejo ranljivi za radikalizacijo. Dobro, zdaj pa spletna radikalizacija. Strinjam se, da je ključnega pomena, da se borimo proti temu pojavu, če želimo premagati terorizem. Sposobni moramo biti hitro odkriti takšne spletne strani in jih tudi izbrisati. Enako velja za račune, ki širijo teroristično propagando. To še posebej velja za mlade ali ranljive. Mislim, da moramo slediti tudi razlagam dogodkov s teroristične strani in sami moramo podati proti zgodbe. Ne gre samo za brisanje škodljivih vsebin, Ljudem moramo pojasniti, kakšne so posledice. Zagotoviti je treba dovolj dostopnih informacij, zato da se bomo borili proti tej propagandi, zagotoviti pa moramo celovito podobo, podobo pregleda dogodkov. To pomeni, da moramo še naprej sodelovati z zasebnimi ponudniki spletnih storitev in tudi deležniki. In res je, gospod komisar, rekli ste, da moramo vsi sodelovati. RAN, omrežje za ozaveščanje o radikalizaciji in tudi skupine strokovnjakov na visoke ravni sta tukaj ključnega pomena. Nikoli ne smemo dopustiti, da bo brezup med mladimi vodil do tega, da bodo ljudje začeli misliti, da je ekstremizem edina pot naprej. Pomankanje izobraževanja, upanja ali priložnosti nikoli ne sme pomeniti, da se bodo ljudje predali radikalizaciji. Pozdravljamo poročilo, pozdravljamo sklepe, želimo si videti več podrobnosti v zvezi s priporočili in tudi sami si želimo pogledati, kakšne mehanizme sodelovanja na ravni EU bi lahko imeli, ob teh, ki jih seveda že imamo, zato da bi lahko preprečevali radikalizacijo. Hvala. Hvala lepa, Birgit Sipel, socialisti, izvolite. Hvala, hvala za to poročilo. Če govorimo o radikalizaciji v zaporih ali velikih taboriščih beguncev, Lahko rečem, da je to res pomembna tema. Tudi verski voditelji so pomembna tema, s tem se strinjam. Ampak pogledati si moramo, kakšna je situacija na področju vključevanja. Ljudje se radikalizirajo, zato ker menijo, da niso del družbe, nimajo dobre izobrazbe, zato nimajo dobrih možnosti za zaposlitev. Ampak to ni vedno celotna resnica obstajajo ljudje, ki so bili rojeni v Evropi, tudi njihovi starši so bili rojeni v Evropi in imajo tudi potni list države Evropske unije, pa vendar gledajo na nas kot na tujce. Pravkar sem prebrala primer osebe, ki ima nemški potni list, njegovi starši so bili rojeni tukaj in vprašali so ga, kakšni so tvoji pogledi na dejanja predsednika. In rekel je, kaj misliš, Tajmarja? Ne, tvojega predsednika, Erdogana. Tudi to je problem. Ljudje so integrirani, ampak drugi na nje gledajo kot na tujce. Torej, tudi če si vključen v družbo, morda nimaš občutka, da si del družbe in pojavlja se tveganje, da boš privlačen za ljudi, ki poskušajo radikalizirati šibke. Kar zadeva otroke in otroke, ki so odrasli v Siriji, Jemnu in na drugih državah, mislim, da moramo pogledati, kaj se dogaja. Ali gre samo za to, pod narekovaji, da so odrasli v radikaliziranem okolju, ali pa so bili dejansko usposobljeni za radikalizacijo pogledati moramo, kaj lahko storimo za to, da spremenimo njihov pogled na svet, pomagati moramo družinam in ugotoviti moramo, ali lahko imamo kakšno izmenjavo mnen z drugimi državami, državami, ki imajo izkušnje z otroci, vojaki, zato da nam povedo, kakšne so njihove izkušnje. In še nekaj, v Evropski uniji, zdaj govorimo o tem, da bi okrepili varnost in obrambo Evropske unije. Mislim, da je eden od vzrokov za vojno in terorizem iz tretjih držav naš pristop in naša obravnava tretjih držav. Vaše službe in e SZD ter države članice bi, po mojem mnenju, morale poskusiti ugotoviti, kako bi lahko poskusili okrepiti demokracijo, mir in pristna partnerstva z tretjimi državami. Po mojem bi na dolgi rok tudi tako lahko prispevali k izboljšanju te situacije. Hvala, gospa Stevens, EKR, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala komisarju Kingu za njegov govor in za delo, ki ga je opravil za enkrat. Mislim, da opravlja zelo dobro delo. Moje vprašanje je, kako bi lahko Evropska unija pomagala podjetjem za državne medije, naprimer Facebooku ali Twitterju, zato da bi se lažje borili proti radikalizaciji. Mislim, da moramo oblikovati neke vrste smernic, zato da bomo lahko po eni strani zagotavljali svobodo izražanja, po drugi strani pa seveda preprečevali škodljive vsebine. Vem, da je to težko ravnotežje, po drugi strani pa seveda podpiram vaš eh, boj proti radikalizaciji in terorizmu. To je za mene zelo pomembno. V ZDA se je kongres odločil, da se ne bo ukvarjal s tem. Spletna podjetja se regulira na drugačen način. Jaz pa mislim, da bi morali v Evropskem parlamentu sodelovati pri tem in ne bi smeli dvigniti rok nad vsem skupaj. In še nekaj. Zanima me, ali imate pregled nad oblikami dobre prakse v državah članicah, kar zadeva deradikalizacijo. Mislim, da je problem ta, da imamo dobre zamisli. Vse dobre zamisli vedno ne delujejo, ampak mislim, da potrebujemo pregled za misli, ki delujejo, zato da se lahko tem posvetimo in da lahko poskrbimo, da se bo dobra praksa širila. Najlepša hvala. Hvala. Vem, da veliko kolegic in kolegov namerava govoriti o brisanju osebin, o strategiji za podajanje alternativnih pogledov na dogodke in tako naprej. Morda bi komisar lahko kaj več povedal o tem. Imamo tudi kodeks dobre prakse na področju gospe Jurove. Številni govorijo o tem, ampak eh, mislim, da ne vedo, kakšni so nameni komisije v zvezi s tem. Morda bi bilo dobro, če bi nam dali kratek pregled vsega skupaj. Alde, gospod Vikstrom, izvolite. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar, ker ste spet prišli k nam. Eh, vedno je to za nas zelo zanimivo in koristno. Hvala tudi za Eh, zelo podroben odgovor, ki ste ga dali na moje vprašanje pred kratkim. To, o čemer danes govorimo, pa je tema, v eh, katero moramo biti vključeni vsi, vse tri evropske institucije. In eh, rada bi vas vprašala, kakšni so bili nadaljni koraki glede strategije za proti diskurs za boj proti radikalizaciji in terorizmu. Pa še nekaj bi vprašala in sicer o radikalizaciji kot Eh, o nečem, s čimer se je treba boriti čisto spodaj, pri vzrokih. Veliko dobrih primerov obstaja po državah članicah in mislim, da bi si te dobre prakse morali izmenjati. To bi bilo pomembno zato, da ne vlagamo preveč časa in denarja v to, da vedno znova ugotavljamo iste stvari. Eden boljših eh, obiskov, ki sem ga izvedla pred kratkim, je bil obisk Mehelna tukaj v Belgiji. In uh, sicer uh, so tudi od tam rekrutirali uh, borce za islamsko državo, zdaj pa tega ni več, uh, ker so veliko vložili v boj proti radikalizaciji. In to je zelo dober in zanimiv primer. Uh, rada bi, da bi prišlo do boljše obravnave dobrih primerov in pa delitve teh dobrih primerov oziroma izmenjave dobrih praks. Veliko govorimo tudi o tem, kaj se dogaja na internetu, kot o neki specifični zadevi. Ampak ali ni res, da vse, kar je nezakonito v realnem življenju, je nezakonito tudi na internetu? Še pred kratkim smo o tem govorili, oziroma nekaj let je mogoče že od tega, eh, ko smo o tej temi govorili tukaj v odboru. Mm, res je, da se v tem življenju nekaj dogaja eh, v realnosti, nekaj pa na internetu in ko se kazniva dejanja dogajajo na internetu, bi jih morali obravnavati tako, kot če bi se zgodila v realnem življenju. Pa še nekaj bi vprašala. Ehm, treba se bo boriti proti vzrokom v tretjih državah. Zanima me, ali obstaja kakšna povezava s tem, kar že počnemo prek službe za zunanje delovanje, prav na tem področju, ki je za nas tako zelo zanimivo. Ehm, toliko z moje strani in hvala še enkrat za to zelo informativno poročilo. Hvala, naslednja gospa Gomiš. Hvala, gospod komisar. Zelo cenim to, da ste nas obiskali in da tako pogosto pridete k nam. Hvala. Ja, imate tudi zelo strukturirana sporočila. Moja vprašanja pa so naslednja. Vi ste poudarili eh, vlogo eh, verskih voditeljev in vere mm, v zaporih, pa tudi drugot. In eh, to obravnavajo tudi države članice. Ampak. Včasih se pa to sploh ne omenja. Recimo lokalni organi se včasih tega ne zavedajo. Moji kolegi so že omenili to, da je treba začeti pri koreninah, torej pri vzrokih na lokalni ravni. In sama vidim to v svoji državi. Nekatere skupnosti dobivajo denar iz Saudske Arabije ali pa eh, Združenih arabskih emiratov za financiranje mušej in to potem tudi eh, sprejmejo, seveda, rade volje, ne da bi razumeli posledice. In zanima me, ali se kaj ozavešča na ravni držav članic v zvezi s to problematiko, še posebej na lokalni ravni, kot sem rekla. Potem vas pa želim vprašati, še naslednje glede na razprave, ki ste jih imeli s pripravljalci poročila. Glede segregacije v zaporih. Rekli ste, eh, da zapori niso rehabilitacijski centri, ampak so centri za radikalizacijo v večini oziroma veliko primerjih. V zaporih so tudi ljudje, ki širijo ekstremistično ideologijo. Eh, države naj bi se proti temu borile, ampak eh, strokovnjaki pravijo ravno nasprotno. Torej, da eh, segregacija v zaporih ni produktivna. Kaj pa pravite o tem? da države članice eh, zdaj predlagajo, da bi eh, evropske borce eh, obravnavali na sodiščih v tretjih državah, naprimer v Iraku, Siriji. Če bomo dovolili, da, jih, da jim sodijo tam, potem obstaja velika možnost, da sojenje ne bo pošteno in to ima lahko posledice tudi na otroke in uh, obstajajo še drugi učinki takšne odločitve. Potem, kako se zoprstaviti terorističnemu sporočilu oziroma tej ideologiji? Proti sporočilo mora biti. Eh, pravo, mora biti primerno. E, potrebujemo tudi strokovnjake za islam, eh, da bo sporočilo pravilno, da ne bo kontraproduktivno. Poleg tega je treba upoštevati jezik. To sporočilo mora biti v arabščini, ne samo v evropskih jezikih. Mm, zanima me tudi, kako bodo države članice ukrepale na tem področju, ker strokovnega znanja verjetno nimajo. Uh, Potem imamo še velike tehnološke platforme, ki pa ne naredijo dovolj za preprečevanje uh, teroristične oziroma radikalne ideologije. Imamo tudi desničarske skupine in posameznike v Evropske unije, ki tudi širijo sovražna sporočila. Eh, tudi proti meni pa se nič ne ukrepa. Zanima me, ali se tudi eh, s takimi zadevami ukvarjate. Gospod Adamov. Благодаря на комисар Кинг. Имам два много конкретни въпроса към вас, уважаеми господин комисар. Хвала. Две упражнения имам, господ комисар. Najprej naj povem naslednje. Strinjam se s tem, da so eh, zapori lahko gojišča za radikalizacijo. Ljudi se tam eh, radikalizira, še posebej, če so muslimani. Zanima me tudi, ali eh, obstajajo še kakšna druga takšna gojišča, če lahko temu tako rečem. Eh, Potem pa me zanima tudi, ali veste, kaj se dogaja v mošejah, v verskih stavbah muslimanov, kako poteka eh, njihovo, njihovo pridiganje, učenje, eh, ali imate kakšen pogled v to. In potem boj proti radikalizaciji. Zanima me, ali se v zvezi s tem pogovarjate tudi z verskimi voditelji muslimanskih skupnosti in muslimanskih držav. Mislim, da če se z njimi ne bomo pogovarjali, če ne bodo del naše ekipe, potem naš boj proti radikalizaciji ne bo uspešen. Hvala, gospod Depre. Merci, uh, merci. Hvala gospod predsednik, hvala, gospod komisar, hvala, ker tako ustrajno prihajate v naš odbor in ker prinašate tako jasna sporočila. Gospod komisar, prebral sem umestno poročilo skupine eh, na visoki ravni o radikalizaciji in eh, tam sem našel dobra priporočila, naprimer to, da se širijo dobre prakse in tako naprej. To je res potrebno. Ampak še eno vprašanje je, ki se mi zdi bolj ključno. Eh, ti, ki se vračajo, eh, se bodo vrnili v različne evropske države ali pa ne v vse, zato ker imajo države različno politiko v zvezi s tem. Zanima me, ali se države članice pogovarjajo med seboj o harmonizaciji stališča eh, v zvezi s temi ljudmi, ki se vračajo nazaj. To je lahko problem za celotno Evropo. Eh, tudi veliko otrok bo prišlo, najstnikov, eh, ki bodo čez nekaj let odrasli in če bodo ti ljudje radikalizirani, eh, me zanima, se, kdo se bo ukvarjal z njimi ali samo država, ki jih je sprejela. Vem, da je to občutljiva tema, ampak zanima me, ali države članice delajo kaj v smeri harmonizacije svojih stališč. Tukaj nočem kritizirati mladih ali pa iz tega delati problem, ampak zanima me, kaj se eh, dogaja na tem področju. Eh, strinjam se tudi z gospod Sipel, ki je rekla, da obstaja socialna razsežnost eh, radikalizacije. Mi smo gostili belgijskega komisarja maroškega izvora v odboru, ki se ukvarja s terorizmom in rekel je, da obstaja tukaj tudi kulturna in verska dimenzija. Če bomo dovolili, da se eh, vahabitsko sporočilo še naprej širi po evropskem ozemlju, potem eh, bomo s tem tudi prispevali k radikalizaciji. No. Maroški kral je ustvaril pred kratkim eh, institut za eh, izobraževanje verskih voditeljev. In eh, tam je bilo podano tudi eh, zelo bojevito sporočilo. Kot je rekel prejšnji govorec, mislim, da bi morali spregovoriti eh, tudi eh, z verskimi voditelji. Tako da izobraževanje verskih voditeljev, izobraževanje imamo, ne bo potekalo samo na ta radikalen način. In eh, politični voditelji lahko tukaj spodbudijo tudi druge voditelje, druge institucije eh, k sodelovanju in to vse skupaj bo prispevalo k izkoreninjenju radikalizacije, po mojem mnenju. Hvala. Hvala, gospa Kinge. Grazie, Hvala lepa, Klod. Hvala lepa, gospod komisar, za vse to, kar ste storili in za vse to, kar ste danes tukaj predstavili. Boj proti različnim oblikam radikalizacije in pa eh, vsem oblikam nasilnega ekstremizma mora vsebovati tako preprečovanje, kakor tudi represivne ukrepe ob spoštovanju človekovih pravic. Začela bom z politiko integracije. Ta politika je bila na kratko že urisena v številnih državah članicah. Obstajajo pomankljivosti na tem področju. Naj predstavim nekaj vidikov, ki bi bilo potrebno upoštevati eh, in sicer pri harmonizaciji v Evropski uniji. Državljanstvo. Večina teh otrok eh, ne čuti pripadnosti eh, nobeni državi. Zaradi tega, ker nimajo možnosti eh, že od malih nog se prepoznati v določeni državi in 18-20 let potrebujejo, eh, da jim je priznano, da so otroci te države, torej živijo v negotovem položaju in šele čez 18 eh, let potem dobijo enakopravne pravice. In tudi s tem bi se morala ukvarjati ta skupina na visoki ravni. Temu bi morala posvetiti svojo pozornost in poskrbeti za harmonizacijo tudi na tem področju. Druga točka, ki eh, se nanaša na okrepitev sovraštva, ksenofobije, na tem področju je potrebno nadzirati porast sovraštva v posameznih državah članicah, vendar pa je potrebno spostaviti tudi politike preprečevanja, ki morajo spremljati te represivne ukrepe. Namreč eh, potrebno je upoštevati razlike eh, med posamezniki eh, na posameznih področjih in to, te razlike otežujejo spostavitev teh preprečevalnih dejavnosti. Ali razmišljate o tem, ali razmišljate o sovraštvu, ki bi eh, lahko ogrozilo harmonijo in ali pripravljate kakršnekoli preprečevalne ukrepe v tej smeri. Hvala lepa. Hvala, gospod Zdehovski. Hvala, gospod predsednik in hvala, gospod komisar, da ste prišli k nam v naš odbor. Čeprav je danes ponedeljek popoldne, vedno pridemo na tak dan v odbor, kadar ste vi tukaj. Gospa Zipel je dobro analizirala migracijsko krizo. Prvič po dolgem času je to storila. Treba integrirati ljudi. Do zdaj sem vedno slišal samo to, da je treba ljudi vse sprejeti, samo to je govorila zdaj pa je eh, rekla tudi, da jih je treba integrirati v našo družbo. In eh, zdaj mi ne morete več reči, da se ELS nikoli ne strinja s socialisti. Rad bi postavil tri vprašanja. Radikalizacija s pomočjo lažnih novic. Jaz in moja družina smo tudi prejeli eh, grožne smrtjo zaradi lažnih novic. Ali ste kdaj eh, videli kak tak pojav, ste spremljali take pojave? Eh, Eh, in do tega je prišlo zato, ker je češki predsedniški kandidat Jirži Drahoš, eh, oziroma ker so bile v zvezi s tem podane lažne novice, kot da bi on eh, želel sprejeti vse migrante. Tudi njemu so grozili smrtjo. Potem radikalizacija prek ruske propagande. To me tudi zanima, zato ker se o tem veliko govori na češkem. Ruski mediji prinašajo veliko informacij, eh, ki eh, vodijo ljudi v radikalizacijo. Pa še eno vprašanje, izključene skupnosti. Sam sem eh, veliko let delal na ulici. In pogosto e, ni dovolj zanimanja za ljudi, ki živijo na cesti oziroma se jih ne vključi dovolj in to potem vodi v radikalizacijo. Zanima me, ali boste kaj naredili tudi eh, na tem. Eh, hvala, no, tole je bil kar ustvarjalen prispevek eh, Tomaš, ampak zdaj bo pa komisar odgovoril. Hvala. Hvala tudi za vašo vključenost in dejavnost na teh področjih. Ko bomo z visoko skupino, skupino na visoki ravni delali v naslednjem krogu, na naslednjem poročilu, bomo vse to upoštevali. To zaenkrat je samo umestno poročilo. Nas pa čaka še veliko dela v naslednjih mesecih. No, bom skušal zdaj odgovoriti na vsa vprašanja. Če bom pa kaj pozabil, me pa potem spomnite. Veliko vas je spraševalo. Um, v zvezi z eh, nezakonitimi vsebinami in vsebinami, ki pozivajo k radikalizaciji na spletu. Mi smo v zadnjih letih vzpostavili kar nekaj platform in eh, forumov za razpravo o teh temah. Vključili smo ključne akterje in države članice, tudi industrijo, komisarka. Jurova, naprimer, ima kodeks ravnanja glede sovražnega govora oziroma foruma v zvezi s tem, potem komisar Avramopoulos in jaz sva bila vključena v eh, področje terorističnih vsebin na spletu. Komisar Ansip, eh, pa tudi komisarka Gabriel in jaz eh, pa veliko govorimo tudi o platformah, za uh, kibernetske vsebine oziroma uh, kazniva dejanja prek spleta. Vsi uh, skupaj smo uh, skušali oblikovati v zadnjem času nekaj skupnih sporočil. Septembra smo pripravili uh, sporočilo, ki ga mogoče še niste videli, ampak ga priporočam v branje. Uh, To je sporočilo, ki eh, zelo jasno opisuje to, kaj bi lahko naredile in bi morale narediti internetne platforme za to, da se bi borile proti nezakonitim vsebinam iz različnih virov. Veliko je takih stvari, ki bi jih lahko ali celo morale narediti in sicer eh, so to proaktivni ukrepi. Eh, tudi uh, avtomatska oziroma avtomatizirana sredstva, da se odstrani takšna vsebina. To pa se lahko naredi tudi, uh, ne da bi bil prizadet uh, ukvir uh, odgovornosti uh, oziroma uh, siceršne poslovanje teh platform. Mi smo v stalnem stiku z njimi, imamo dialog. Uh, Komisarka Jurova je pripravila v zadnjih desetih dneh poročilo o napredku, ki je bil dosežen v okviru kodeksa ravnanja za sovražni govor. Sam sem že omenil tudi sestanek, ki smo ga imeli v zvezi z internetnim forumom decembra. Napredek torej obstaja, ampak eh, veliko dela nas tudi še čaka če si ogledamo prav teroristične oziroma nezakonite vsebine povezane s terorizmom na internetu, mm, vidimo, da bi si želeli hitrejšega napredka. Naprimer, ko, se, ko gre za identifikacijo in odstranjevanje teh vsebin, več bi moralo biti eh, eh, sredstev za automatizirano mm, zaznavanje tega, potem želimo več podpore eh, velikih platform za manjše platforme in zagonske platforme. Eh, vsebina se tudi širi z eh, enih platform na druge, eh, tako da je sodelovanje med njimi zelo pomembno. Želimo pa si tudi več ukrepanja, več pregona na nacionalni ravni in evropski ravni strani Evropola. Torej, kar nekaj konkretnih ukrepov je, ki jih želimo podpreti. Trenutno v komisiji poteka razprava o tem, kako in ali bi lahko sploh eh, podprli tak napredek. Mm, konec tega meseca bomo predstavili izsledke eh, tega našega razmisleka. Eh, to bo da, konec januarja ali pa v začetku februarja. In, Res se zelo ukvarjamo s temi vsebinami in to skušamo početi tudi na uh, koordiniran način. Potem uh, so bila tudi druga vprašanja, na katera pa ne moram tako podrobno odgovoriti. Veliko dela poteka uh, na področju uh, izziva povezanega z um, otroci, ki se. Uh, vračajo. Skupina RAN oziroma omrežje za ozaveščanje o radikalizaciji deluje že nekaj časa. Ehm, sredi lanskega leta je bilo veliko razprav med državami članicami, ehm, potem tudi RAN eh, spodbuja razprave, ehm, govori se veliko o tujih borcih, ki se vračajo, o tem, ali bodo prišli nazaj in kako jih potem obravnavati eh, prek pravosodnih sistemov. Eh, tudi na svetu za pravosodje in notranje zadeve se vse čas govori o tem. Potem imamo tu nacionalne vprašanja, naprimer eh, segregacija v zaporih. Tukaj imajo različne države različne prakse. Mm, v zvezi s tem je bilo tudi vprašanje v zvezi s sojenji v tretjih državah. Eh, pravosodni ministri različnih evropskih držav imajo tukaj različna mnenja in eh, mislim, da moramo še naprej nadaljevati z izmenjavami mnen eh, v zvezi s tem. To bo povezano tudi s prihodnim delom strokovne skupine na visoki ravni o radikalizaciji. Potem se bomo še vrnili k vam in vam o tem tudi poročali. Kar pa se tiče izziva eh, povezanega z vplivom tretjih držav na radikalizacijo pri nas. Tukaj eh, moram povedati, eh, da ima vpliv tudi naša splošna zunanja politika, naprimer mirovni proces na Bližnem vzhodu. Seveda o tem tudi mi razpravljamo v različnih okvirih in ravno zdaj potekajo razprave o tem v okviru EEAS treba je sodelovati eh, z državami, eh, partnericami, torej s tretjimi državami, kjer tudi prihaja do radikalizacije. Ti elementi radikalizacije se včasih prenesejo iz tretjih držav k nam in eh, moramo razmisliti o tem, kako lahko eden drugega pri boju proti radikalizaciji podpremo. Tudi v dialogu varnosti se zdaj izpostavljajo ta vprašanja. Potem izziv integracije. Ta je bil tudi omenjen uh, z različnih vidikov. Za nas je to tudi zelo pomemben vidik. Imamo akcijski načrt o integraciji, ki obstaja že nekaj časa. In V začetku tega leta je komisija objavila nabor orodi, s katerimi želi državam pomagati, da bodo na najboljši način uporabile evropska sredstva za podporo integraciji. Še posebej gre za integracijo migrantov in pa novih prišlekov v naše države. Seveda se tukaj sredotočamo na uh, sredstva, ki so na voljo do leta 2020. Komisari Avramopoulos, uh, Tyson in Kretu eh, so zelo dejavni na tem področju. Pa še nekaj bi povedal, uh, naprimer uh, učenje na podlagi izkušenj in strokovnega znanja. To je cilj naše delovne skupine na visoki ravni. Uh, In ko bomo podali nove predloge o tem, kako okrepiti evropsko sodelovanje v boju proti radikalizaciji, upam, da bomo takrat eh, sposobni podati priporočila, s katerimi bomo eh, ustvarili ustrezno ravnoteže med eh, tistimi, ki delajo na terenu, ne samo v zaporih, ampak tudi v izobraževanju, v sociali in tako naprej na eni strani, po drugi strani pa potrebujemo tudi mnenje vlad in pa uh, politikov. In to je tista povezava, ki jo želimo ustvariti. Eh, na tem bo tudi v naslednji fazi delala naša skupina in eh, naslednjič vam bom poročal o tem. Hvala. Najlepša hvala in hvala lepa za podrobna vprašanja. To je zelo podrobna tema, hkrati pa tema, ki zajema številna druga področja, s katerimi se ukvarjamo. Ah, poleg, to, poleg tega eh, ta tema zadeva tudi delo številnih komisarjev. Eh, pričakujemo vas eh, tudi za naslednje poročilo te skupine na visoki ravni. Zahvaljujem se kolegom za podrobna vprašanja. In gospod komisar, Eh, ko bomo prejeli naslednje poročilo, vas bomo ponovno pozdravili tukaj. Tako, dragi kolegi, sedaj pa vas eh, kar vabim, da se posvetimo naslednji temi eh, in sicer gre za delovno skupino iz člena 29. Z nami je predsednica te delovne skupine, ki se nam bo pridružila tukaj spredaj. To je Izabel Falk Pierrotin, prisrčno dobrodošli. Predstavili boste poročilo eh, prvega skupnega pregleda zasebnostnega ščita. Kot se boste spomnili, je delovna skupina iz člena 29 predstavila lastne poročilo in gospa Falk Pierrotin nas eh, bo obvestila o eh, razvoju na tem področju. Mogoče bi moral dejati tudi, eh, da je to zadnje poročilo, ki ga predstavljate kot predsednica, imeli ste zelo razgibano kariero in uh, ukvarjali ste se z številnimi dejavnostmi. Rad bi vas, vam izrekel čestitke za vaše delo. Hvala lepa, Izabel. Uh, beseda je vaša za to zelo pomembno temo. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, Dober dan vsem skupaj in eh, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, eh, da kot predsednica delovne skupine iz člena 29 spregovorim o zasebnostnem eh, ščitu in pa o GDPR. In hvala lepa gospodu predsedniku za čestitke za moje delo v tej delovni skupini. Najprej zasebnostni ščit. Kot eh, veste, eh, je eh, bil sprejet sporazum glede tega zasebnostnega ščita in tukaj gre za prenos osebnih podatkov v ZDA. Sporazum je bil podpisan z Evropsko komisijo. To je predstavljalo velik izjiv za Evropsko unijo. Potrebno uh, se je eh, bilo posvetiti vsem eh, zahtevam, ki jih je potrebno izpolniti eh, pri izvajanju takšnega zasebnostnega ščita. Potem pa smo julija 26 prejeli tudi zahtevo po pregledu skladnosti teh določil z primarno zakonodajo Evropske unije. G29 je novembra sprejel to uh, poročilo. Gre, tukaj, gre predvsem za zagotovila tega zasebnostnega ščita in za prizadevanja ameriške vlade. Najprej na področju trgovine lahko smo ugotovili, da je prišlo do okrepitve nadzora eh, in eh, sicer pri podjetjih, ki želijo delovati na ameriškem trgu, poleg tega pa je šlo tukaj tudi za človeške vire. Ugotovljene so bile še določene pomankljivosti, predvsem eh, kar zadeva eh, pravice eh, oseb, katerih komercialni podatki se pregledujejo v ZDA. G29 je pozdravil prizadevanja ZDA na področju preglednosti, ko gre eh, za eh, dostop eh, do podatkov, kljub temu pa je bilo izračenih tudi nekaj zadržkov, kar zadeva sprejete zaveze, pa tudi kar zadeva skladnost z zakonodajo Evropske unije in sicer glede na zahteve Evropskega sodišča. In uh, sicer smo izpostavili uh, pomankanje zahteve uh, po kvorumu v organu uh, za nadzor uh, izvajanja tega zasebnostnega ščita. Tukaj je potrebno razmisliti o ciljni skupini, o uporabljenih kriterijih, in uh, tudi o izvajanju izvršnega odloka 1233. Eh, to, kar eh, je dejal G29 pred nedavnim, pa tudi že julija 2016, je, da nimamo dovolj dokazov in pa dovolj pravno zavezujočih elementov, ki bi nam omogočili, da dokažemo, da pri eh, pregledu zasebnih podatkov evropskih eh, državljanov za strani ZDA eh, ne gre za poseganje v zasebnost posameznika. Evropsko sodišče je zahtevalo eh, zaščito, ki bo eh, enaka eh, zaščiti v Evropski uniji. Težko je vložiti pritožbo v primeru, da meniš, da so tvoje pravice kršene in postopki so zapleteni ter omejeni. pri tem varov človekovih pravic igra ključno uh, eh, ulogo, uh, eh, vendar pa je ta uh, nominiran z strani ZDA. G29 je pozval uh, vlado ZDA in pa Evropsko unijo, da nadaljujeta uh, z pogovori in da vzpostavita akcijski načrt uh, za uh, odpravo pomankljivosti, ki so se izkazale na operativni uh, ravni in pa tudi na ravni spoštovanja človekovih pravic. Tukaj gre predvsem za spoštovanje načel varstva osebnih uh, podatkov. Zahtevamo uh, nominacijo uh, varuha človekovih pravic, ki bo zares neodvisen. Poleg tega pa zahtevamo tudi imenovanje neodvisnega nadzornega odbora. Uh, Do konca leta 2018 je potrebno odpraviti vse negotovosti eh, in pa pomankljivosti, ki jih je ugotovil G29. G29 povdarja tudi, da eh, če ne bo prišlo do odprave teh pomankljivosti do določenega roka, potem eh, bodo evropski pristojni organi sprejeli ustrezne ukrepe in se bodo eh, pritožili na eh, nacionalna sodišča. No, kaj se je zgodilo eh, do danes po predstavitvi teh zadržkov? Po eni strani imamo pozitivne, po drugi strani pa tudi negativne signale. Videli smo, da je prišlo eh, do določenega razburjanja eh, ameriške vlade eh, zaradi imenovanj varoha človekovih pravic in pa članov nadzornega odbora. Vendar pa ni prišlo do konkretnih nominacij. Sedaj pa k negativnim potezam. Pred nekaj dnevi je eh, kongres eh, ponovno odobril eh, določbo 702 FISA in tukaj gre za obravnavo osebnih podatkov neameriških državljanov. To se nam zdi negativen signal in zdi se, da gre tukaj za zamujeno priložnost, kajti G29 je podal številna priporočila, glede zakonodajnih rokov za spremembo eh, člena 702 FISA. Predlagano je bilo, da bi moral zakonodajni okvir poskrbeti za bolj natančno izbiro eh, ciljnih eh, skupin za nadzor, pa naj gre tukaj za posameznike ali pa za skupine. Poleg tega uh, je bil zahtevan uh, bolj strok uh, ex ante nadzor ze strani neodvisnega organa. Torej, uh, gre tukaj uh, tako za pozitivne premike, kakor tudi za zaskrbljujoče poteze. Zakaj pa pravzaprav gre pri zasebnostnem ščitu? Gre za to, da zaščitimo eh, varstvo osebnih eh, podatkov, kako ga imamo v Evropski uniji, še prav posebej, ker so osebni podatki vedno bolj globalizirani. Še prav posebej pa gre za zaščito naših mednarodnih standardov pri prenosu osebnih podatkov. In eh, ti mednarodni standardi bodo v prihodnih dneh in mesecih igrali pomembno vlogo pri uh, obsežni eh, trgovinski politiki, eh, ki se nanaša na nove trgovinske sporazume z, posebnimi, z pos, pomembnimi gospodarstvenimi partnerji. Tukaj gre predvsem za Korejo in pa za Japonsko. Torej, ti standardi so ključnega pomena in pri naslednjem plenarnem zasedanju februarja bo G29 sprejel eh, posodobljen referenčni okvir za te mednarodne standarde. Tukaj bodo upoštevani vsi elementi, ki jih je eh, potrebno obravnavati za zagotovitev enakopravnega varstva zasebnih podatkov. Eh, tudi v vseh eh, drugih eh, državah, eh, ki niso članice Evropske unije. Torej, gospod predsedujoči, kot vidite, so rezultati na tem področju zaenkrat še nezadovoljivi. Sedaj pa k GDPR. To je seveda ključen korak pri varstvu osebnih podatkov eh, v Evropski uniji. Eh, gre eh, za oblikovanje akcijskega načrta za obdobje 2016 do 2018, in eh, za zagotovitev operativnega delovanja eh, teh eh, smernic, tako za posameznike, kakor tudi za skupine in podjetja. Organizirali smo plenarno zasedanje na temo GDPR in 265, 165 sej na različne strokovne teme povezane eh, z smernicami o avtomatiziranem odločanju in profiliranju. Eh, želeli smo poskrbeti za čim bolj enotno eh, tolmačenje zakonodaje z številnimi direktivami, z ključnimi definicijami, kar zadeva eh, profiliranje, eh, kar zadeva preglednost in kar zadeva kršitve eh, varstva osebnih podatkov. Pri tem sodelujemo z podjetji in pa različnimi nevladnimi organizacijami. Želimo zagotoviti, da bi bili čim bližje dejanskim uporabnikom tega besedila. Naše dejavnosti tako na ravni Evropske unije, kakor tudi na ravni držav članice trenutno eh, osredotočajo na spremljanje v vseh državah članicah Evropske unije. Želimo zagotoviti dinamično izvajanje in pa dobro spoštovanje zakonodaje. Eh, kot predsednica skupine eh, sem se zauzela za to, da bi naša skupina Eh, objavila vse temeljne smernice eh, pred majem 2018. Vendar pa moram danes eh, povedati tudi, da se srečujemo z določenimi ovirami na področju te zakonodaje zaradi zadržkov posameznih držav članic. na to zadržanost odgovarjamo na eh, različne načine. Po eni strani je eh, potrebno zagotoviti, da nadoknadimo zamujeno. Cela vrsta eh, deležnikov še danes ne spoštuje določil te direktive iz leta 2015. Poleg tega poudarjamo, da GDPR skrbi eh, za uh, lojalno in enakopravno konkurenco uh, z državami, ki niso članice Evropske unije. Poleg tega pa pravimo tudi, uh, da uh, bomo spremljali izvajanje GDPR uh, v prihodnih mesecih v vseh državah, članicah in sicer še prav posebej uh, na ravni majhnih in srednje velikih podjetij. Nova zakonodaja v okviru GDPR bo omogočila novim akterjem in pa že obstoječim podjetjem, da zagotavljajo nove storitve. Poleg tega pa bo to omogočeno tudi novim operaterjem na ravni Evropske unije. Eh, Kaj ti v primeru, da ta zakonodaja eh, ne bo eh, spoštovana, eh, ta podjetja več ne bodo mogla hraniti podatkov o evropskih državljanih. Želimo zagotoviti konkurenčnost, vendar pa želimo poskrbeti tudi za to, da bo ta zakonodaja dejansko zaživela. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti sodelovanje med eh, evropskimi eh, pristojnimi organi. Po eni strani je potrebno okrepiti nacionalne organe, po drugi strani pa je potrebno zagotoviti čezmejno sodelovanje. Eh, Prihodni Evropski organ za varstvo osebnih podatkov, tukaj gre za uh, nov organ, ki bo nam domestil to delovno skupino iz člena 29 CEPD bo eh, moral spoštovati nove, eh, nova postopkovna določila, ki jih ravno kar pripravljamo. Poleg tega pa bo moral spoštovati člen 65 za reševanje sporov. Potekati bo moralo tudi sodelovanje med CEPD in pa organom za varstvo osebnih podatkov zagotoviti pa bo eh, trebno, potrebno tudi spoštovanje načela zaupnosti. Ta nov element je ključnega pomena za uspeh eh, GDPR. Poleg tega je to tudi ključen del zakonodaje za varstvo osebnih podatkov. Če nove smernice o automatiziranem odločanju in profiliranju ne bodo uspešno izvedene, potem eh, bomo doživeli neuspeh tudi eh, pri eh, celotnem področju varstva osebnih podatkov v Evropski uniji. Nadzorni organi morajo imeti na voljo dovolj človeških in pa finančnih virov za spopadanje z novimi nalogami vendar pa je situacija v eh, državah eh, članicah eh, drugačna od pričakovane. Prosimo torej za zagotovitev zadostne finančne pomoči tako na ravni Evropske unije, kakor tudi na ravni držav članic. Toliko torej, gospod predsedojoči, o zasebnostnem ščitu in GDPR. Uh, Najlepša hvala. A sedaj pa kar k eh, članom našega odbora, gospa Sipr. Hvala lepa. Danes eh, popovdne sem se pogovarjala z francosko kolegico Silvi Guillaume in mislim, da imamo nekaj skupnih pobud, ki bi jih rada eh, podala v imenu obeh. Govorite o kritikah, ki prihajajo iz nekaterih držav članic in Eh, moram reči, da me ponavadi jezi, eh, kadar imamo neko zakonodajo, eh, ki jo spremeta parlament in svet in ki državam članicam ni všeč. Vendar pa, ko je enkrat zakonodaja sprejeta, bi jo morale države članice izvesti, a se zdi, da imajo države članice o tem drugačno mnenje. Ampak eh, dobro, mm, če sedaj pozabimo na to, moram povedati, da smo nekoliko zaskrbljeni, eh, ko vidimo, da sta le dve državi članici sprejeli nacionalno zakonodajo glede eh, GDPR. Kaj torej to pomeni za izvajanje do 25. maja letos? Poleg tega bi rada zastavila še dodatno vprašanje. Eh, kljub vsem kritikam in kljub nepripravljenosti na izvajanje, me zanima, ali so vse države članice eh, ustrezno seznanile državljane in pa druge deležnike, ali eh, pa so ti šele sedaj izvedeli, da morajo določene zadeve spremeniti oziroma da morajo preveriti, ali izpolnjujejo vse zahteve GDPR. In še zadnje vprašanje, kaj lahko lahko nacionalni organi za varstvo podatkov in pa regionalni organi za varstvo podatkov storijo, da eh, bi bili državljani bolje seznanjeni in deležniki bolje zaščiteni. In na koncu bi rad zastavila še vprašanje v zvezi z zasebnostnim ščitom. Dejali ste, da je prišlo eh, do določenega napredka pri zasebnostnem ščitu, da gre tukaj za napredek v primerjavi z varnim pristanom, ampak če si eh, ogledam ta celoten napredek, če si ogledam izvajanje celotnega zasebnostnega ščita, potem mislim, eh, da gre tukaj v določeni meri za podvojitev načela varnega pristana, kajti eh, ne izvaja se vsa določila ZDA. Eh, dosegajo le eh, majhen napredek eh, in FISA je bila ravno kar podaljšana, torej imamo določene težave tudi s tem. Glede na vse to, kaj lahko storite vi kot delovna skupina iz člena 29 kako boste poskrbeli za izvajanje in ali menite, da bi morali tudi mi v Evropskem parlamentu podpreti vaša prizadevanja tako, eh, da eh, bo izvedeno vse, eh, o čemer smo se dogovorili v okviru tega zasebnostnega ščita in sicer čim prej. Sophie Intveld, Najlepša hvala in najlepša hvala predsednici skupine za eh, to predstavitev, kar zadeva GDPR, se strinjam z prejšnjo govornico in sicer, eh, da ne moremo sprejeti nobenih eh, zamud, tudi v nizozemskih medijih sem prebrala, da organizacije eh, delodajalcev prosijo za preložitev. Leta 2011 smo začeli z prizadevanje in eh, če si eh, posamezniki niso zatiskali oči, mislim, da eh, bi morali eh, do zdaj izpolniti te zahteve. Torej, eh, nepravično bi bilo, če bi sedaj eh, podaljšali ta rok, nepravično od tistih podjetij, ki izpolnjujejo zahteve, kar zadeva zasebne, zasebnostni ščit. Mislim, da ta eh, pravno eh, ni eh, dovolj podkovan. Eh, In kar zadeva izvajanje, naj omenim sledeče. Leto in pol po pričetku izvajanja še zmeraj eh, ni bil imenovan eh, stalen eh, varuh človekovih pravic. Poleg tega še zmeraj niso bili imenovani člani PCLUB in Eh, ni prišlo do ustreznih uh, reform, ktore kako lahko zaupamo temu zasebnostnemu ščitu. Evropska komisija je zapisala v svojem letnem pregledu, da člen 702 uh, FISA predstavlja uh, ustrezno priložnost za uh, okrepitev uh, načela varstva osebnih uh, podatkov. Torej, Evropska komisija meni, uh, da je ta reforma ustrezna. Potem je prišlo do glasovanja oziroma da je upravičena, potem je prišlo do glasovanja o 702 FISA brez kakršnih koli sprememb in uh, zelo zanimivo je, da sem uro in pol pred glasovanjem prijela eh, pismo Evropske komisije. Eh, in v tem je bilo zapisano, ja, ameriški kongres bo morda glasoval o tem, ja, kakšne igrice se pa gremo, vi na to seveda ne morete odgovoriti. Ampak, da se Evropska komisija gre takšne igrice, eh, to se mi zdi žaljivo. Žaljivo se mi zdi, da prejmemo takšno pismo uro in pol pred glasovanjem. Kako? lahko uh, sploh eh, še zaupamo Evropski komisiji uh, kot uh, varuhu, varuhini zasebnostnega ščita. Dobro, najlepša hvala. Jan Olbrecht. Najlepša hvala. Zelo me veseli da tukaj ne gre zgolj za analizo, ampak tudi za načrte v, za prihodnost in uh, da v Evropski uniji organi nimajo zadržkov, pristojni organi nimajo zadržkov, ko gre za izvajanje zakonodaje o varstvu osebnih podatkov uh, in uh, rok eh, za izvajanje je 25. maj, torej potem uh, se bodo pristojni organi lahko obrnili tudi na sodišče. Cenim pomisleke. Uh, kolegic pred menoj, ne bom ponavljal tega, kar ste že povedali. Rad bi izpostavil primer Microsofta in sicer pred vrhovnim sodiščem vprašanje, ki si bo ga potrebno na koncu zastaviti, eh, bo tudi vprašanje dostopa eh, organov kazenskega pregona eh, do zasebnih podatkov. Zanima me, kako vi razmišljate o tem in ali je skupina iz člena 29 o tem razpravljala. In uh, potem bi rad zastavil še vprašanje, ki je morda neposredno povezano s tem področjem, je pa uh, vsekakor povezano s to temo in sicer gre za to, ali bi radi v Evropski uniji izboljšali standarde v okviru zasebnostnega ščita. Mislim, da se to vprašanje vedno znova pojavlja in sicer povsem upravičeno. Uh, In uh, sicer v primeru držav članice imamo uh, že odločbo Evropskega sodišča iz novembra 2016, eh, vendar uh, pa se uh, ta odločba ne izvaja v vseh državah članicah. Torej, Če želimo biti eh, prepričljivi pri izvajanju po 25. maju, potem eh, mislim, da bi bilo dobro tudi, da se izvede sodba Evropskega sodišča v vseh državah članicah, ko gre za eh, nadzorne ukrepe v državah članicah Evropske unije. Gomez, hvala lepa, Ana Gomeš. Eh, Najlepša hvala za vašo predstavitev. Rada bi poudarila, da mislim, da je zelo pomembno, da je varuh človekovih pravic, ki naj bi ga imenovali ZDA, neodvisen. No, doslej temu ni bilo tako. In mislim, da je to vprašanje, eh, na področju katerega bi morala biti Evropska unija še kako aktivna. Zanima me tudi, kaj menite o izvajanju zadnjih odločitev v eh, ZDA eh, in sicer, ko gre za ukrenitev neutralnosti in za zagotovitev eh, monopola prevlade velikih podjetij. Eh, govorili ste eh, o eh, GDPR, kako bo ta odločitev vplivala na izvajanje teh smernic. Potem pa ste govorili tudi o zadržkih v državah članicah, o kritikah. Tukaj gre za retoriko, ki se uporablja znotraj Evropske unije, ne v ZDA. Hvala lepa. Ali še kdo želi besedo? Ne. Izabel? Ne, gospod Vos. Najprej bi se rad opravičil, kaj ti nisem mogel prisluhniti eh, vašemu prispevku, ampak situacija je razmeroma jasna. Se opravičujem. nasplašno menim, da je situacija razmeroma jasna. Imamo zasebnostni eh, ščit, šlo naj bi za izboljšanje načela varnega pristana in to naj bi ustrezalo tudi eh, zahtevam Evropskega sodišča. Poleg tega pa naj bi se izboljšal tudi splošni nadzor in sicer postopoma, tako vsaj to razumem, da naj bi začeli z zasebnostnim ščitom in potem počakali, kaj se bo še zgodilo. In eh, da eh, naj. Eh, bi eh, bil eh, razvoj takšen, da eh, bi bila situacija boljša in boljša, ampak sedaj se vedno znova zastavlja vprašanje ali ustrezno imenovanje predstavlja glavno pomankljivost oziroma neimenovanje v tem primeru, vendar pa mislim, da bi se morali zadev lotiti drugače vendar pa ne smemo pozabiti na vprašanje, ali to v pravnem pogledu uh, predstavlja uh, težavo za uh, posameznike oziroma skupine. Namreč govorim o relativni ali pa absolutni izvedbi. Potrebujemo podlago za izmenjavo podatkov, določili smo nove kriterije za to in ti kriteriji bi morali biti vedno boljši in če prihaja do pomankljivosti, nekatere pomankljivosti je težko odpraviti, eh, recimo če vlada ZDA ne sodeluje in eh, potrebno je ugotoviti, dokolikšne mere to eh, pravzaprav predstavlja pomankljivost. hkrati pa se zastavlja tudi vprašanje, kakšne ukrepe še lahko sprejmemo. In kateri ukrepi bi lahko vodili v izboljšanje informacije? Na to bi se vsaj jaz osredotočil. kajti popolna prekinitev pretoka podatkov bi vodila v velike težave. Zato potrebujemo izboljšanje vsega skupaj. In poleg tega bi me veselilo tudi, kaj konkretno bi lahko izboljšali. Birgit, še enkrat, imamo dovolj časa. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Ne, nimam več vprašanja, imam pa uh, pripombo če eh, sprejemamo mednarodne pogodbe, potem mislim, da eh, so pomembni eh, vsi deli teh pogodb. Torej ne moremo reči, ja, eh, ta del je pomemben, ta del ni pomemben in ne moremo pustiti našim partnericam, da same odločajo, te, kateri deli so pomembnejši eh, in kateri so manj pomembni. In, eh, To mora biti naše temeljno uh, načelo tudi pri reviziji. ZDA morajo eh, ustrajati pri reviziji, ki so jo podpisale in eh, sedaj morajo izpolniti svoje zaveze. Najlepša hvala. Lahko še jaz sestavim eno vprašanje v zvezi z GDPR. 15. maja bomo imeli sejo z nacionalnimi parlamenti. Seveda je to zelo pomemben instrument, vendar pa pri koordinaciji eh, takšnih dogodkov eh, pogosto dobiš eh, podrobne informacije. Strinjam se s kolegi, da gre tukaj za težave pri izvajanju. Ampak ali bi nam lahko to malce bolj pojasnili? Sofija je omenila neizvajanje zakonodaje, ampak kaj pa tam, kjer se zakonodaja izvaja? v primeru nekaterih podjetij prihaja do določenega upora, zadržanosti. Eh, ali nam lahko pojasnite, kako eh, skupina eh, gleda na izvajanje v primeru, ko priprave potekajo? To nam bo koristilo tudi pri pripravah na našo sejo. Alors, euh, d'abord sur le privacy shield. Je vois najprej glede zasebnostnega ščita. Mislim, da moramo povsem jasno povedati, da zasebnostni ščit predstavlja napredek v primerjavi z varnim pristanom. Američani so resno vzeli vse skupaj in eh, so sprejeli predvsej zapleten instrument eh, izvajanja eh, določil zasebnostnega ščita, in uh, tega instrumenta v primeru varnega pristana niso imeli. Torej, do določenega napredka je prišlo. Vendar pa, seveda, obstajajo tudi področja, kjer imamo zadržke. Naša skupina G29 je oktobra sprejela stališče, ki je razmeroma pragmatično želimo, da bi američani razvili dinamiko napredka. V ta namen smo določili časovnico in sicer dvostopensko časovnico. V prvem obdobju naj bi bili sprejeti ukrepi, ki jih je moč sprejeti predvsej hitro. Eh, tukaj gre za ukrepe v zvezi z imenovanjem eh, članov eh, P-kloba, v... gre za imenovanje varuha človekovih pravic in tako naprej. Torej gre za odločitve, ki jih je potrebno sprejeti. In zdelo se nam je. da smo pri teh zahtevah realistični kajti to, kar zahtevamo domaja, ni ravno težko izvesti. Po drugi strani pa eh, še naprej izvajamo pritisk, eh, ki smo ga izvajali tudi tekom varnega pristana, namreč eh, gre za to, da dosežemo napredek. Kar zadeva imenovanja, seveda tudi zelo dobro vemo, da je potrebno spoštovati tudi eh, zahteve eh, ZDA. Eh, tam se zadeve premikajo in upam, da bomo do maja dejansko imeli nekoga, ki bo zasedel to mesto. Ali to zadostuje? Najbrž ne. kaj pa bi eh, lahko storili, da bi še naprej izvajali pritisk na ZDA, eh, ste me vprašali. Evropski parlament bi lahko še naprej ustrajal pri temeljnih zahtevah, ki jih je podala skupina G29. Ali eh, je to prednost ali pa slabost za evropejce? To, kar potrebujejo evropejci, pa tudi vsi drugi, ki se ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov, so trdni mednarodni standardi, ki eh, ne bodo predmet eh, pravnih postopkov, eh, ki bodo potem te standarde razveljavili. Kot se dogaja danes, imamo vsaj dva pravna postopka pred sodiščem v tem trenutku in ne moremo natančno vedeti, kakšen bo izid teh sodnih postopkov. Torej, eh, to, kar zahtevamo v okviru G29, je, da eh, ko bomo podpisali eh, trgovinske pogodbe z pomembnimi akterji po svetu, potrebujemo trdne standarde in zaradi tega je potrebno uporabiti pogajanja o zasebnostnem ščitu uh, vse to uh, seveda ni znanstvena podlaga. Uh, napredujemo postopoma in američane, pa ne le američane, ampak tretje države uh, želimo na ta način prepričati, da bodo spoštovali naše standarde. Ampak uh, pri tem je pomembno predvsem, da ohranimo to dinamiko razvoja. To je strategija, ki je doslej eh, delovala na ravni skupine G29 in upam, da bo tako tudi v prihodnosti. Kar pa zadeva GDPR? Kar zadeva GDPR? Eh, ni eh, ravno velikega navdušanja, predvsem v državah članicah. Eh, države članice oziroma tisti, ki bi morali spoštovati GDPR, pravijo, eh, da eh, so te smernice eh, preveč omejujoče, zavezujoče. Mislim, da to sicer ne drži, ampak potrebno je prisluhniti vsem argumentom in na te argumente tudi ustrezno odgovoriti. Ali se države strinjajo, kar zadeva GDPR? -a? ali so na enaki ravni. Eh, ne, eh, tega ne morem trditi. Znotraj GDPR eh, obstaja možnosti sprejema nacionalne zakonodaje, vendar pa to seveda ni zavezujoče. Gre za pristojnosti nacionalnih organov. Kajti to, kar je novo znotraj GDPR, je eh, določilo soodločanja, ki eh, govori o določanju represivnih ukrepov na ravni držav članic. Evropska unija eh, pa naj bi pri tem imela vlogo posrednika in sicer v okviru novega organa CEPD. Eh, ki bo nadomestil eh, skupino eh, iz člena 29, vendar pa država članica seveda te možnosti ne rabi uporabiti, če tega ne želi. Vendar pa nas v skupini G29 skrbi, da bi prišlo do revizije v bližnji prihodnosti. Zaradi tega želimo definirati ključne koncepte GDPR, zaradi tega, da bi se organi za varstvo osebnih podatkov strinjali glede vsaj temeljnih eh, določil, eh, tako da ne bo prišlo do izkrivljanja pri tolmačenju na ravni držav članic. Torej, to je eh, cilj teh smernic. In še zadnji element kaj bi eh, lahko storili, kako bi lahko skupina G29 in pa države članice pomagale, da bo ta pravni okvir adut za Evropsko unijo, ne eh, pa slabost, šipkost Evropske unije. Jaz sem prepričana, da bo to adut za Evropsko unijo in eh, da bo tukaj šlo za pravni okvir, ki nam bo omogočil varstvo osebno podatkov z pomočjo tega zasebnostnega ščita. Eh, potrebno je zagotoviti, eh, da eh, bodo organi za varstvo osebnih podatkov zagotovili določila za vse deležnike na ravni držav članic in pa tudi na, na ravni držav članic in pa tudi na ravni Evropske unije. Tukaj gre za majhna in srednja velika podjetja, pa tudi za druge deležnike. In zaradi tega smo skušali zagotoviti to vrstne instrumente na ravni Evropske unije, tako da bi imeli vsaj strategijo za spremljanje razvoja, eh, ki bi bila eh, enotna na ravni Evropske unije. Na ta, načli, na ta način bodo lahko eh, organi za varstvo osebno podatkov spremljali izvajanje posod po Evropski uniji. In še represivni ukrepi. Obstaja cela vrsta deležnikov ki se obračajo na nas in pravijo, ja, kaj se bo pa zgodilo po mesecu maju. Ali eh, sprejemate sistematične sankcije za tiste, ki ne spoštujejo GDPR in tiste, ki zamujejo pri izvajanju GDPR. In večkrat sem že povedala in sedaj bom tukaj ponovno. Eh, ponovila, da uh, eh, GDPR po našem mnenju ni nekaj, kar bi lahko uresničili čez noč. Torej, jaz mislim, da po 25. maju ne moremo avtomatično takoj kaznovati vseh tistih, ki teh smernic eh, še niso uh, popolnoma izvedli. Ogledali si bomo uh, celoten razvoj. Vendar pa je jasno, Eh, da eh, so smernice GDPR eh, sicer nove smernice, ampak načela nikakor niso nova. Ta načela so obstajala že v direktivi iz leta 2015. Tukaj gre za recimo načela sorazmernosti. To bomo nadzorovali od maja, od 18. od maja 2018 naprej, tako kot to nadzorujemo že danes. Um, Sophie, hvala. Sofi, čisto na kratko, ker nas čaka glasovanje, samo en stavek. Pravite, da ne bomo nerazumljivi glede izvrševanja za začetkom 25. maja. No, organi za vrsto podatkov pa vseeno morajo upoštevati, da so se nekatere organizacije dejansko potrudile. Če se druge niso, je to druga stvar. No, to bi moral biti naš pristop. Tisti, ki so pokazali, da so storili vse v svoji moči, pa jim vendar ni uspelo, te bi morali obravnavati drugače od eh, velikih industrij, naprimer v moji državi, ki preprosto niso vložili časa in denarja, ki bi ga morali. Hvala. Izvolite. No, na to vprašanje sem že odgovorila regulatori so razumne institucije in cilj ni, eh, da sankcioniramo, ampak da dosežemo to, da bojo evropski akteri v celoti se dogovorili. Eh, v Franciji Knil eh, naprimer izvede 15 sankcij na leto, 8 tisoč predlogov pa dobi in Torej gre samo za eh, odvračanje, ne pa za to, da bi eh, sankcijami grozili vsak dan. Eh, gre za to, da se doseže neka skladnost in mi bomo to predlagali različnim akterjem, bomo pa seveda upoštevali prizadevanja, ki so jih izvedli ali pa ne. Rada bi vas pa upozorila še na to, da moramo biti. Um, pri urodjih in mehanizmih in pri vsem, kar je v evropskih uredbah eh, novo, eh, dovolj prožni. Treba je upoštevati tudi, ali eh, gre za pomakljivosti pri nekem načelu, ki obstaja že 20 let in se v zvezi s tem akteri niso držali dogovorjenega. Hvala. Lepa. Hvala, Izabel, za prispevek. 29. februarja se zaključi vas, vaš mandat. Hvala vam za to, da ste bili tako aktivni. Hvala za vaše delo v preteklih petih letih. Skupaj sva prav tako veliko delala. Hvala torej za to. Hvala, da ste sodelovali z odborom Libe. Hvala tudi vaši ekipi, kar zadeva delo danes. Mislim, da bodo koordinatori na naslednji seji govorili o korakih v zvezi z zasebnostnim ščitom. Pogovorili se bomo, ali potrebujemo resolucijo o tem ali ne. Potem pa seveda še splošno uredbo o varstvu podatkov ali GDPR. 15. maja se bomo srečali z nacionalnimi parlamenti, ampak prav gotovo bomo v prihodnih tednih in dnevih še govorili o tem. Hvala lepa. Hvala za vaše prispevke in obilo uspeha v prihodnosti vam želim. Hvala kolegice in kolegi za izvrstno razpravo. Čez natančno 4 minute, točno v petih, pa bomo začeli glasovati elektronsko. Lepo prosim, da pripravite svoje glasovalne kartice. Glasovali bomo točno ob petih. Hvala. Colleagues, uh, take your seats. We're going to go straight to the. Kolegice in kolegi, sedite, prosim, glasovali bomo. Glasovali bomo elektronsko, lepo prosim, da pripravite svoje glasovalne kartice. Zanima me, ali kdo kartice nima. Če kartice nimate, lepo prosim, da to nakažete kar zdaj. Kdo nima kartice? ali kdo nima kartice? Ali kdo nima glasovalne kartice? Torej, vsi imate glasovalne kartice, prav? Težav ne bo. Sedite, prosim, nekaj trenutkov bomo počakali, da sedete in ustavite glasovalne kartice. Prav, vsi ste pripravljeni zato bomo začeli. 11. januarja 2018 so koordinatorji govorili o sklepu komisije z dne 20. decembra 2017, da aktivirajo sedmi člen, prvi odstavek pogodbe v zvezi z razmerami na Polskem. Koordinatorji so se odločili v načelnem nadaljevanju dela. Menili so, da je potrebna resolucija ki bi vključevali stališče Evropskega parlamenta glede sklepa komisije. Osnutek resolucije je bil pripravljen na, osnovu, na osnovi prispevkov skupin in večina koordinatorjev je ta osnutek tudi sprejela v pisnem postopku. Zdaj pa bomo glasovali elektronsko v zvezi s to resolucijo. Postopkovno vprašanje. Kdo ste? Tega pa res ne vidim tako daleč. Kdo ste? Panie przewodniczący, do... Imam vprašanje, formalno vprašanje na spletni strani komisije. Manj kot dve minute, lepo prosim. Gospe in gospodje, glasovali bomo o resoluciji o Polski in na spletni strani ni različice v polščini, samo različica v angleščini je na voljo. Pravila pa jasno določajo, da mora biti resolucija na voljo v vseh jezikih. Ali polščina ni več uradni jezik? To se sprašujem. Hvala. Koliko postopkovnih vprašanj bomo imeli danes? Dve? Še kdo? Prav. Gospod Jurek, še vi se lahko oglasite, potem pa bomo zaključili. Izvolite. Hvala. ob treh sem dobil določene informacije, zato me zanima, kakšno je utemeljitev za to resolucijo. Če bi to nekateri podprli, predsednik je rekel, da so to podprle vse politične skupine, ne vem, če to drži, zato ker skupina IKR tega nikoli ni podprla. Ampak dobro, tudi če bi določene politične skupine to podprle, potem bi lahko koordinatori utemeljili svojo odločitev. Naj ponovim. Osnutek, ki ga je komisija predložila svetu, govori o tem, da mora Evropski parlament sprejeti stališče v zvezi s tem, s kvalificirano večino. To je potem običajni postopek pri takšnem osnutku. Ne razumem pa, zakaj danes glasujemo o tej resoluciji, o kateri nikoli nismo govorili in utemeljitev, za katero nikoli ni bila podana. Rad bi slišal utemeljitev za to in vedeti želim, kdo je to podprl. Naša skupina tega ni podprla nikoli. In še nekaj, mislim, da je to popolnoma nespremljivo. Vi boste delili Evropo, zato ker že imamo predlog komisije, ki je po mojem mnenju zgrešen, ampak v redu. Ne razumem, zakaj bomo danes o tem glasovali in zahtevam, da se to glasovanje črta z dnevnega reda. Hvala. Hvala, gospod Jurek in tudi vi. Ne vidim sicer vašega imena, ampak eh, prav. Še kdo? Še kakšno postopkovno vprašanje? Dobro, če imate še kakšno postopkovno vprašanje, ne boste dobili besede. Imate še kakšno postopkovno vprašanje? Je to postopkovno vprašanje? Ja, vsi boste spregovorili naenkrat. Izvolite. Največ dve minuti, izvolite. Gospod predsednik, danes sem prisluhnil vaši utemelitvi ob treh. Pod točko pet sem poskusil, pod točko pet naj bi glasovali o resoluciji in poskusil sem najti to resolucijo ta resolucija uh, ne obstaja. 2018 skozi 25 skozi 41. Če poskuš, poskusimo najti ta dokument, piše na spletni strani, da dokument ne obstaja. Ne vem, kako lahko glasujemo o dokumentu, ki ne obstaja in v zvezi s katerim razprave ni bilo. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Zelo sem bil uh, široko gruden, vsem sem vam dal besedo. Nihče več ne dobi besedo. Dobro. Besedilo mi je na voljo že od devetih, gospod Fojt. Gospod Jurek, nekaj komentarjev ste podali in tudi ob treh ste podali nekaj komentarjev. Čisto jasno bom povedal. Koordinatori so se odločili o osnutku besedila in sicer z večinskim sklepom. Večina je sprejela to odločitev. Gre za osnutek besedila, o osnutku resolucije bomo glasovali, potem bomo imeli razpravo na plenarnem zasedanju, zato danes ni razprave in zato bomo danes elektronsko glasovali. To je odločitev koordinatorjev in to je bila tudi odločitev večine. Jezikovna različica je pač samo v angleščini zaradi časovnice, za plenarno zasedanje pa bo seveda na voljo različita tudi v polščini takšna je situacija, zato bomo zdaj glasovali. Zdaj bomo glasovali. Ne, ne, ne, nihče več ne dobi besede. Zdaj bomo glasovali. Se upravičujem. Še enkrat bom razložil, potem pa bomo glasovali. Zaradi časovnice in ker gre za osnutek besedila, so nam dovolili, da glasujemo samo na osnovi angliške različice za plenarno zasedanje, pa bomo seveda imeli na voljo različico v vseh jezikih. Zdaj pa bomo glasovali. Glasujemo. Glasujemo. Pač torej, Glasovati moramo o besedilu, ki ga ne poznamo, sploh ne vemo, o čem glasujemo. Smo vsi glasovali, Alde ima enega preveč, prav, ste rešili problem. Je vse v drugo v redu, konec glasovanja, sprejeto 33 za, 9 proti, nihče ni bil vzdržan. Hvala, kolegice in kolegi, glasovanja je konec na plenarnem zasedanju februarja bomo to obravnavali tudi v Strasburu. Kolegice in kolegi, deset čez peto bomo nadaljevali z naslednjo točko na dnevnem redu. Dear colleagues, um, we are now going to begin on the next... Hvala, kolegice in kolegi. Nadaljevali bomo z naslednjo točko na dnevnem redu. To je zelo pomembna in zanimiva točka. Kolegice in kolegi lahko seveda ostanejo, če pa ste prišli samo na glasovanje, pa tudi prav. Če boste ostali, vam bom hvaležen. Točka šest je predstavitev kandidatov za mesto izvršnega direktorja Europola. Kolegice in kolegi, če ne boste ostali na te, oziroma pri tej točki, lepo prosim, da zapustite dvorano. Kolegice in kolegi, z nami je kandidatka, ki jo je svet izbral iz užjega izbora kandidatov je pa kandidatka za mesto izvršnega direktorja Europola. 23. oktobra so se koordinatorji odbora Libe odločili, da bodo uporabili člen 54 uredbe o Europolu in da bodo izbranega kandidata oziroma izbrano kandidatko za mesto izvršnega direktorja pri Europolu povabili na javno predstavitev. Gospa Debol, pozdravljeni v našem odboru. Preden začnemo, vam želim samo povedati, kakšen format bomo imeli v skladu z odločitvijo koordinatorjev 11. januarja. Najprej bomo slišali 10-minuten predstavitev kandidatke gospe De Pol, na to bo sledil prvi krok vprašanj koordinatorjev in drugih članov odbora, potem bo kandidatka odgovorila, na to pa, če bo mogoče, bomo imeli še drugi krok vprašanj po potrebi. Torej, lepo pozdravljeni, prvič ste v odboru, kolegice in kolegi, če ste pripravljeni prisluhniti, gospe Debol, predlagam, da ji prisluhnemo deset minut, potem pa bomo zastavili vprašanja. Dobrodošli v odboru Libe. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala, da ste me tako lepo predstavili, kolegice in kolegi, poslanke in poslanci. Gospe in gospodje, sem kandidatka za izvršnega direktorja Evropola in vesela sem, da ste me povabili sem, da se predstavim in da vam podam svoja mnenja v zvezi z evropsko varnostjo in ulogo Evropola v tem okviru. Lepo prosim, da odprete mojo predstavitev. Libe takes full responsibility for this. <laughs> Libe prevzema odgovornost za to. Super. Podala vam bom svoje mnenje o tem, kako bi lahko imeli varnejšo Evropo in kako bi lahko Evropol pri tem pomagal. To so fotografije, ki predstavljajo kompetence, v katere verjamem in za katere menim, da bi jih vsak eh, vodja ali izvršni direktor moral imeti na nacionalni ali mednarodni ravni. Sem pravnica, imam progresivno kariero, postala sem policijska načelnica na lokalni ravni, potem pa komisarka zvezdne policije. Vidite tudi, kaj je najbolj pomembno, kaj je pomembno za generalnega komisarja ali direktorja Europola. Spoštovanje človekovih pravic, spoštovanje demokratičnih urednot in načel pravne države. To je treba vedno spoštovati. Zelo pomembno je tudi, da spoštujemo politično raven osebje in državljane. Mislim, da so organi pregona neke vrste varovalo. Spoštovati moramo vlogo vsake institucije, pozorni moramo biti na usposabljanje. Upoštevati moramo nove tehnologije in vlagati moramo v inovacije, zato da se policijske sile usposabljajo. Zdaj lahko vidite, kakšno je moje mnenje v zvezi z glavnimi grožnjami za tveganje in kako naj bi se Europol razvijal. Kriminal in terorizem sta zelo kompleksna pojava v zadnjem evroparametru lahko vidimo, da je kriminal še vedno vprašanje, s katerimi se državljani v EU najbolj ukvarjajo. In tudi kibernetski kriminal postaja pravi problem. Iz 80 do 87, na 87 odstotkov se je dvignil odstotek v zvezi s tem. Vidimo tudi, da si državljani želijo, da bi se podatki več in bolje izmenjavali med državami članicami v zvezi s kriminalom in terorizmom. Izmenjava podatkov se krepi vsak dan. To je dobro, ampak zavedati se moramo izzivo v zvezi s tem, kaj ti Europol in nacionalni organi pregona ter nacionalni organi ter nacionalne oblasti morajo držati korak s časom. Razvoj bo tekel naprej, zato mora biti agencija pripravljena na prihodnost in imeti mora dolgoročni pogled na razvoj. Odzivati pa se mora tudi na realnost v zvezi z kriminalom in terorizmom. Zagotoviti moramo, da bo Europol kos nalogi. Zanima me, v katero smer naj bi se Europol torej, spremenjal. Europol je sodobna organizacija in partnerji ji zaupajo. Zato se želim zahvaliti gospodu Robo Wainwrightu, zato da je Europol spremenil v sodobno agencijo, kot jo danes poznamo. Moja vloga bo, da bom to organizacijo razvila naprej in da bom poskrbela, da bo odgovarjala potrebam in zahtevam, strank. Zato se bom najprej posvečala ključnim strankam Evropola. Kdo so to? To so seveda države članice in njihove potrebe ter njihovi pomisleki. Evropol se mora bolje odzivati na potrebe in zahteve držav članic, podpirati moramo države članice, to je predvideno tudi v uredbi. Evropol pa mora vedeti in razumeti, kaj si stranke želijo, to mora oceniti, zato mora na nek način postati tudi organizacija, ki se uči. Državam članicam moramo zagotoviti operativne rezultate. To je zelo pomembno. To pomeni, da moramo najti tudi pravo ravnotežje med politiko na ravni EU in prednostnimi nalogami posameznih organov pregona na nacionalni ravni. Druga prednostna naloga je izboljšati upravljanje z informacijami in podatki, tako da bomo uporabili inovacije in predvidevanje. Pripraviti moramo podatke in jih tudi ustrezno obdelati. Europol mora biti pripravljen tudi na podatke prihodnosti, nove podatke, geografske podatke, podatke, ki jih dobimo iz brezpilotnih letal, naprimer. Zato moramo biti pripravljeni na novo vrsto podatkov in na nova orodja, s katerimi lahko zagotovimo dodatno vrednost preiskavam v državah članicah. Digitalno preoblikovanje se izvaja, Europol mora ostati v koraku s tem, zato moramo še vedno imeti močno zmogljivost predvidevanja. Okvir na področju varstva podatkov mora seveda ostati močan in trden, spoštovati pa moramo tudi človekove pravice. Vprašanje je, ali Evropa lahko to nalogo upravi sam? Odgovor je ne, to je nemogoče. Sodelovati moramo s partnerji, sodelovati moramo z drugimi agencijami in tako naprej. Potreben bo medagencijski pristop na področju varnosti. Naslednja prosojnica. Če želimo izvajati te prednostne naloge, moramo poskrbeti, da bo Europol odporna organizacija, seveda pa mora ostati tudi prožna organizacija, odzivna organizacija, zato da se bo lahko ustrezno odzivala na tveganje na področju varnosti. Kaj to pomeni? Europol bi se moral biti sposoben dinamično prilagajati novim tveganjem, zato da zagotavlja operativno podporo državam članicam v primeru nepredvidenih dogodkov, prav tako moramo biti usmerjeni v prihodnost, okrepiti moramo svojo zmogljivost predvidevanja. Mislim, da bi morali poskusiti preprečiti eh, nove grožnje za kriminal in terorizem, preučiti jih moramo, prav tako moramo razmisliti o tem, kako bi se lahko organi pregona pripravili na grožnje v prihodnosti, prav tako pa moramo politikom in tistim, ki odločajo, zagotoviti ustrezne informacije in podatke, zato da bodo lahko sprejemali ustrezne odločitve. Vedeti moramo, v kakšnem političnem in varnostnem okolju delujemo. Šele na osnovi tega bomo lahko zagotoviti. Organi pregona so se odzivali, niso pa predvidevali ukrepov. Takrat nihče ni razmišljal o tem, da bodo skupine kriminalcev zlorabljale otroke, naprimer. To bi morali predvideti. Ali Europol to lahko stori? Da, mislim, da. Sieno, to je varen kanal za izmenjavo podatkov, imamo posebni center za preprečevanje terorizma, za organizirani kriminal, za migracije, prav tako imamo mobilne pisarne in potrebujemo tudi to strateško predvidevanje. Zato mislim, da moramo razviti ustrezna urodja in ustrezno znanje, zato da bomo ustrezno usmerili več kot 800 zaposlenih. To je zahvaljujoč vam, vi ste omogočili takšen razvoj. Europol, lahko. Europol je zelo dobro povezana organizacija, ampak mislim, da bi morali iti še dlje. Zagotoviti moramo še boljše storitve državam članicam. Europol mora biti dober partner in zaupanja vreden partner vsaj za države članice, ko govorimo o preprečevanju organiziranega kriminala in terorizma. Mi moramo biti tisti, ki gradijo mostove med državami članicami, partner pa moramo biti tudi za komisijo, parlament in svet, ter tudi za druge institucije in agencije. Jaz vam bom vedno na voljo in veselim se že, da vas bom pozdravila, upam, da na sedežu v podpredsednik. Hvala kolegice in kolegi, na seznamu govornikov je nekaj. Ljud, izvolite, gospod Jedmer. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vam za vaš prispevek, ki je bil zelo natančen, sicer poenostavljen, ampak poln vsebine. In eh, vi imate zelo eh, dobre rezultate. Uh, dobre rezultate ste dosegli tekom svoje karijere in to pozdravljamo. Zastavili skupino za nadzor v Evropskem parlamentu, ki jo tvorijo Evropski parlament in nacionalni parlamenti. Mm, ta skupina interoperabilnost. To je naredil prek dveh predlogov uredb. Tu malo ste že eh, govorili o tem, ampak rad bi ustrajal še pri eni točki. Kibernetski kriminal zdaj predstavlja eno največjih groženj, no, prav tako Evropska komisija septembra. Zato imamo Evropski paket za kibernetsko varnost in glede na vse to bi vas rad vprašal, kakšni bodo vaši ukrepi za no, prav tako Evropska komisija septembra. Zato imamo Evropski paket za kibernetsko varnost in glede na vse to bi vas rad vprašal, kakšni bodo vaši ukrepi za to, da se um, naredi ukrepe za boj proti kibernetski kriminaliteti bolj učinkovit. Mm, tudi v obdobju od 2000. Je to zelo koristno. Vi ste belgijska policistka in z tega in tako naprej. Ampak moje vprašanje je naslednje. Kot belgika, kaj menite, katere so najpomembnejše lekcije, ki jih bo za vas In sicer, kaj bi storili, če bi ugotovili, da naprimer ali izvršne veje. In če eno vprašanje, v eni državi članici je prišlo do grozljivega zločina, Dafne Karvana Galidija je bila umorjena, Europol je sodeloval v preiskavi in tako je bilo tudi prav, ampak predstavki družine so dejali, da je Europol zdaj nehal sodelovati mm, s preiskavo, zato ker so naš, zanima me, kolikor veste vi, ali Europol še vedno sodeluje pri tej preiskavi ali ne. Hvala, gospa Stevens. Hartelijk bedankt, voorzitter, mevrouw de Bolle. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala gospa de Bolle hvala, da ste tukaj, hvala, da ste nam predstavili svojo vizijo Evropola v prihodnosti. Dve specifični vprašanje imam za vas, kar zadeva elektronske komunikacije. Državnimi mediji. Zanima me, kako se odzovete, odzivate na kritiko Kako vidite te napetosti med eh, ponudniki spletnih storitev in organi pregona, če imajo drugačno mnenje, celico za to, da bi podpirali države članice? Države članice z manj zmogljivostmi naj bi imele možnost, da sodelujejo z to celico, zato da bi lahko brali šifrirana sporočila, ki jih uporabniki pošiljajo večletnega finančnega okvira. Upam, da vas bomo še več. Uh, hvala. Gospod eh, Teri Kabras v imenu skupine zelenih. Oprostite mi, prosim, najprej Cecilija Vikström v imenu skupine Alde in potem naslednji govorci. Uh, hvala. Uh, tukaj sem obkoljena z belgijskimi kolegi. Da, zato sem bil živčen, pravi predsednik. Toliko belgijcev je danes tukaj hvala za uh, to vašo predstavitev. Eh, zelo osvežujoče je bilo, da smo dobili tako jasno predstavitev. Vemo, da je pred Europolom eh, negotova prihodnost in evropsko sodelovanje je ključnega pomena pri boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Europol ima danes širši mandat in ta mandat se bo v prihodnje še širil. Uh, Um, imamo tudi centr za boj proti terorizmu, centr za boj proti kibernetskemu kriminalu in tako naprej. Zanima me, uh, kako vi gledate na nadaljni razvoj Evropola. Eh, rekli ste, da ste zavezani okrepljenemu sodelovanju med državami članicami. To zelo pozdravljam. In tudi ni skrivnost, da moja politična skupina zavezništvo liberalcev in demokratov podpira uh, Eh, izmenjavo informacij in takšno sodelovanje. Mi smo tudi eh, poudarili, da bi eh, informacije morale biti obvezne oziroma izmenjava bi morala biti obvezna, tako da bi vsi lahko dostopali do istih informacij in da ne bi imeli 20 različnih naborov informacij, naprimer. Kako pa predlagate, da izboljšamo kakovost informacij, ki jih pošiljajo države članice? Kaj ti vemo, da ko eh, pridemo do preiskav, ko pridemo do eh, preventive in pa boja proti kaznjivim dejanjem, da so tukaj informacije ključnega pomena. Te informacije pa so pogosto zelo slabe kakovosti. Eh, mislim, da sem postavila že precej vprašanj, tako da se bom tukaj ustavila in vam samo še zaželela vso srečo v naslednjih dneh. Hvala, Cecilija. E, tri e, belgijske kolege imamo tukaj, e, ki imajo že kar dolg staž tukaj v parlamentu. In a, pet me popravljajo. Pet belgijskih kolegov z dolgim stažem v Evropskem parlamentu. Torej, tukaj že imate svoj klub oboževalcev. Zdaj pa je na vrsti gospod eh, Teri Kabras. Hvala za besedo. Nisem eh, sploh imel namena eh, prekinjati tega vrstnega reda govorcev. Gospa Debol, čestitam vam za vaše imenovanje. Moja skupina se imenuje Zeleni EFA in eh, zelo nam je všeč, da ste bili vi izbrani za kandidatko. Zaenkrat imam samo eno vprašanje. Omenili ste spoštovanje transparentnosti kot cilj eh, za vaše delo. Mislim, da pa javnost že ve, da eh, ne izmenjavajo vse države informacij z Europolom ali vsaj ne v zadostni meri. Zelo bi pomagalo, če bi začeli na te države kazati s prstom. Kako bo Europol povečal preglednost? ali bo začel izpostavljati tiste države, ki bi lahko naredile več eh, in jih na ta način skušal prepričati, da eh, več prispevajo. Hvala. Hvala. Zdaj pa še drugi govorci, ki se želijo javiti k besedi in to eh, v točno takem vrstnem redu, kot smo vas zapisali. Gospod Mišel je prvi. Eno vprašanje imam za vas. Eh, kakšen je tisti vrski prostor. Eh, poslušal sem prispevek eh, gospe Gomeš. Ne strinjam se povsem z njenim gledanjem na vašo funkcijo, ampak zanima me začetek, ki ni neposredno povezano z vašim delom, ampak ki lahko tudi pokaže, kako boste postavljali prioritete. Ter mislim, da je bila vaša predstavitev odlična. Thank you, Mr. Michel. Mr. Hvala, gospod Koelju. Hvala, gospod preddirektorjem Europola eh, ter parlamentom in komisijo. Gospode Bol, vloga agencije pa pomena delo vaše agencije. Eh, zagotoviti moramo ustrezno širjenje informacij. To sem že večkrat povedal. Bolje kot več informacij eh, je zagotoviti boljše informacije. Mi zdaj krepimo šengenski informacijski sistem. Parlament se je strinjal z dostopom do tega sistema za Europol. Želimo si, da bi Europol eh, v pravem času prejemal informacije glede. Eh, pa tudi eh, kot na nekoga, ki mora zagotoviti dodano vrednost za policijsko dejavnost na terenu. Kako gledate na vlogo Europola, ko gre za. Eh, dostop do informacijskih sistemov Evropske unije. Hvala. Hvala, gospod Lopes Aguilar. Hvala. Ampak še vedno obstajajo pomankljivosti. Zanima me, kakšen je vaš pogled na to, kako boste vi zagotovili, da bo vse skupaj bolj dosledno. Zavedati. se, so Kitajci usumljeni tudi masovnega vohunjenja, kibernetskega vohunjenja v Evropski uniji. In zato me zanima, uh, ali bi bilo možno, da bi. Uh, no, ne bom. Uh, imel nacionalistične izjave, ampak ne morem skrivati zadovoljstva, da je bila izbrana belgijska kandidatka, ki eh, je zelo zgledna, bila vse čas pri svojem delu tekom svoje karijere. Eh, seveda je največji izziv izziv varnosti eh, in uh, gospa kandidatka je uh, celo življenje delala na tem področju. No, Eh, naj izpostavim en problem. Eh, številni eh, povezujejo migracije z terorizmom. Zato me zanima, kako boste vi kot odgovorna za Europol razlikovala med temi pojmi in kakšni bodo ukrepi, če bodo ti ukrepi potrebni. Veliko se tudi razpravlja o otrocih džihadistov, ki se bodo vrnili iz Sirije in Iraka. Zaenkrat vsaka država sprejema svoje ukrepe na tem področju. Zanima me, ali bi Evropo lahko v tem pogledu eh, zagotovil koristno pomoč oziroma podporo državam članicam pri obravnavi teh vprašanj. Hvala. Želimo srečo in uspeh pri vašem prihodnem delu. Vaše delo bo zelo obsežno. Lahko še jaz nekaj dodam in to je zelo pomembna funkcija. Eh, potekale so preiskave tudi tukaj v Belgiji glede radikalizacije.